Bene, colleghi, il dibattito è finito. Hvala. Kolegice in kolegi, debata je zaključena. Zahvaljujem se gospodu komisarju, ki je ostal z nami do konca. Zasedanje se nadaljuje jutri v petek 26. oktobra od 8.30 do 11.30 in potem od 11.30 do 13.30. Dnevni red je javno objavljen tudi na spletni strani Evropskega parlamenta. S tem zaključujemo zasedanje.